na uh, naša vprašanja. Naj, vas, naj vam sporočim, da je uh, Juan López Aguilar zapustil skupino socialdemokratov in je postal nepovezan poslanec. Oziroma um, ta odločba bo začela veljati 15. aprila.